Sedaj pa par informacij na začetku zasedanja. Pozdravljam Marijo Romano de Gasperi, hči velikega italijanskega državnika Alcidea de Gasperija, enega od ustanovnih očetov Evropske unije, ki je z nami v dvorani.